stavkom 226. člena vložilo pripombo, bo to sprijeto. Prihajamo k sprememba dnevnega reda. Za današnji dan nima nobenih eh, predlogov za spremembo dnevnega reda. glede eh, sprijetega dnevnega reda na konferenci predsednikov v skladu s 141. členom. Tudi za torek nimam predlogov sprememb, za sredo eh, predlaga ELS glasovanje o predlogu glede spremembe delegacije za odnose z eh, palestinskim zakonodajnim svetom v delegacijo za odnose z Palestino. Da to predstavimo, zato da bo imel odbor za zunanje zadeve možnost, da se s tem sooči. Preden predam besedo gospodu Predi, glede tega, še ena pripomba glede poslovnika, odločitev sprejema konferenca predsednikov, torej, če bomo glasovali o tem predlogu, bi morali zadevo ponovno vrniti v odločanje pred konferenci predsednikov, ki naj se posvetuje z odborom za zunanje zadeve. Toliko za pojasnitev postopka. Gospod Preda se je glede tega predloga prvi prijavil k besedi. Gospod Preda, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Ravno kar ste pač povedali, mi menimo, da je ta razprava pomembna in eh, pred plenarno odločitvijo moramo imeti izmenjavo predstavitev eh, argumentov v našem odboru za zunanje zadeve. Mislim, eh, da je napaka, da predhodno ni bilo razprave v odboru za zunanje zadeve. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Preda. Bi želel kdo govoriti v prid temu predlogu? Izvolite. Ne? Gospod Skiljot, ti se vi imate nekaj proti temu predlogu. Hvala lepa, gospod predsednik. Ponovno bom govoril, kaj je na osnovi pravil je vprašanje spremembe imena, nekaj, kar je mogoče storiti samo, ko je šla zadeva skozi konferenco predsednikov. Če se je to zgodilo, potem moramo nadaljevati za razpravo. Ne bom se spuščal v podrobnosti, vendar pa mislim, da se vsi zavedamo. da je vprašanje imena rešeno med Palestino, za Palestino. Hvala lepa. Predlog je jasen, gre za, torej predlog gospoda Preda je vrnitev na konferenco predsednikov, ki pred sprejemtjem odločitve se posvetuje z odborom za zunanje zadeve. Kdo je za predlog gospoda Prede in ELS, naj dvigne roke. Dagegen. To je proti. Kdo se vzdrži? Predlog je zavrnjen. Mislim, da je bila večina proti. No, pa bomo še elektronsko preverili. Haben alle abgeordneten. Ste vsi glasovali? Bom še malo počakal. Torej še enkrat ste vsi glasovanje. So. Potem razglašam konec glasovanja. 152 za, 180 proti, predlog je zavrnjen. 42 imamo vzdržanih glasov. Ostane torej pri dnevnem redu, kot je bil predlagan. Skupina NLS po nastopu visoke predstavnice glede Belorusije predlaga sprejeti resolucije. In zaključek posvetovan za resolucijo. Gospod Preda bo utemeljil ta predlog. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Upam, da bom z Belorusijo eh, bolj uspešen. Mi menimo, da smo sedaj v nekem trenutku, ko bi bilo korisno predstaviti enotno mnenje Evropskega parlamenta v tej državi. Tu ne gre samo za izmenjavo mnenj. Mi menimo, da je pomembno, da določimo našo pozicijo v tem trenutku, da to zapišemo v neko besedilo, za katero se dogovorijo naše politične skupine. Hvala, gospod Preda. Kdo podpira ta predlog? Ne. Je kdo proti temu predlogu? Ne? Ja? Izvolite. Gospod Mamikens. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Mislim, da ne smemo prehitevati s tem. Prezgodaj je sprejemati resolucijo, saj smo uh, v času velike begunske krize. O tem lahko razpravljamo kdaj drugič. Prav, predlog gospoda Prede je razprava o Belarusi z resolucijo za. Kdo pa je proti? Kdo se vzdrži? To pa moramo res preveriti. Elektronsko preverjamo. die überprüfung ist geschlossen. članov vzdržanih sedem glasov, s tem je predlog sprijet. So, jetzt müssen Sie Ihre Bleistifte spitzen, denn jetzt muss ich Ihnen... Zdaj si pripravite svinčnike, ker vam moram povedati, kaj izhaja iz premembe dnevnega deta dobili bomo resolucijo, rok za vložitev resolucije je jutri ob desetih, za vložitev predlogov sprememb sredo do desetih do povdne, glede spremembe skupnim resolucijam ob enajstih do povdne v sredo glasovanje pa bo v četrtek 10. septembra 2020 ob običajnem času za glasovanje. Za sredo skupina zelenih predlaga izjava visoka predstavnica za zunanjo politiko glede položaja v Turčiji. To razpravo ne bi končali z resolucijo in ne bi potekalo v sredo popovdne. Glasovanje o resoluciji pa ne bi bila Naslednji teden, na drugem septembrskem zasedanju, pred bo temeljila gospa Harms. Gospod predsednik, spoštovane gospe in gospodje, odkaj smo razpravljali o porušilu napredko Turčije, se je veliko zgodilo, tudi od volitev se je veliko zgodilo, mnogi so pozdravili, da se je eh, turška vlada in gospod Erdogan, da so se odločili boriti proti islamske državi. Po drugi strani pa imamo negativni razvoj dogodkov, nehali so se pogajati z kurdi, preganjajo opozicijske novinarje. Včeraj smo lahko videli, da so tanki vozili skozi kurdska mesta. Tudi evropske novinarje že zasledujejo kot teroriste, danes eh, so, eh, se je skupina ljudi podala do hiše Hürjet, eh, veliki medijski, do velikega medijskega centra v Turčiji. Mislim, da moramo v tej situaciji od gospe Mogherini zahtevati neko stališče, kajti po eni strani nas mora zelo skrbeti to, da v Turčiji to, kar počenja vlada gospoda Erdogana, zato da bi zdržala moč, pomeni vračanje v preteklost. Po drugi strani pa nas skrbijo tudi begunci v Turčiji pa tudi stabilnost koalicije, ki se bori proti islamski državi. Veliko razlogov je torej za to, da uvrstimo na dnevni red tudi razpravo o, o položaju v Turčiji. Hvala lepa, gospa Harms. Kdo bi govoril prid predlogu gospe Harms, gospod Hacik Georgiju? αγαπητοί συνάδελφοι νομίζω ότι πολύ λίγα πράγματα έχει να προσθέσει κανεί στα όσα έχει πει. Χωρά. Lepa, mislim, da ni treba veliko dodajati k temu, kar je povedala kolegica. Turčija se nahaja v eksplozivni situaciji, potekajo konflikti na vseh mejah Turčije, imamo stalni konflikt z Kurdi tukaj so velika tveganja za vse državljane Turčije, pa tudi državljane teh regij. Zaradi pomanjkanja varnosti v Turčiji želi Erdogan to izkoristiti v prid svoji stranki pred volitvami. Tega se moramo zavedati. Poleg tega bi bilo mm, slabo, če Evropski parlament o tem sploh ne bi razpravljal. Tako da bi lahko gospoda Erdogana spet usmerili v pravo smer. Kdo bi govoril proti temu predlogu? Gospod Verhofstadt, eh, ste se prijavili k poslovniku, mm, k drugi točki. Prav, gospod Preda, proti. Merci infiniment, monsieur le président. Euh, Hvala lepa, gospod predsednik. Mi smo proti ideji o razpravi o Turčiji, kot je eh, že povedano. Eh, tu gre za politično eh, zadevo, tu gre tudi za pristranskost terorizem eh, in podobno, eh, pa bodo že obravnavani v drugi razpravi, za katero smo se dogovorili. Nočemo se umešavati eh, v politično bitko med različnimi strujami v Turčiji. Hvala lepa. Zdaj bomo glasovali o predlogu, predlogu gospe Harms. Izjava visoke predstavnice podpredsednice komisije za rezolucijo kot četrta točka dnevne, na dnevnem redu. Kdo je za ta predlog? Prosim, naj dvigne roko. Za predlog, gospod Hans. Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Ljudje, če ne dvigate rok, ne vidim, kako želite glasovati. Se ni tako težko dvigniti roke. Bomo elektronsko preverili. haben alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Predlog? Se opravičujem, eh, glasovanje je zaključeno. Za 153 eh, proti 180, 36 vzdržanih glasov, predlog je zavrnjen. Gospod Ferhofštad, želite si nekaj povedati, kaj sredi? Gospod predsednik, eh, kot veste, sem zahteval prisotnost predsednika sveta pri govoru o migracijah v sredo, ne glede stanja Evropske unije. Kajti zdi se mi, da bi v taki krizi predsednik sveta moral biti tukaj in razpravljati z nami. Vem, da bo komisija podala nove predloge, ampak problem ni v komisiji in problem ni v Evropskem parlamentu, ki ima enotno mnenje. Aprila smo o tem glasovali. Problem je v svetu, pri državah članica, kjer ni enotnosti, kjer ni solidarnosti. In zato ponovno zahtevam, da pozovete gospoda Tuska, da se odeleži eh, dopovdanske sredine razprave o migracijah. Gospod Verhofstadt, po konferenciji predsednikov sem eh, pozivov že poslal predsednikov Evropskega sveta, vendar pa doslej še nisem dobil nekega pozitivnega odgovora. Bom pa, glede na današnjo sejo, še enkrat eh, pozval predsednika sveta. Ja, das applaudometer war jetzt nicht unisono das kann ich nicht. No, aplauz ni bil tako močen, eh, kot da bi vsi to podpirali. Prosim, da mi zaupate, da bom eh, predstavil predsedniku eh, Evropskega sveta, da bi bilo dobro, da pride sem. Glede srede nimam več predlogov, za četrtek nimam predlogov spremem dnevnega reda. Prav z izjemo pripomb k zapisniku kolega.